gospod za zeleni in gospod Zanoni za liberalce. Vsem prisrčno zahvala za to. Hvala. Čestitamo. Eh, pisna izjava 37.2011, ki so predstavili Danilis in drugih, gre eh, za pakt za otoke. Tudi ta izjava je sprijela podpis eh, večine poslancev v parlamentu in zato bo po 123 členu posredovana tistim, na katere se nanaša in bo tudi objavljena. Gospod Danilis bo kratko spregovoril o tem. Ja, Hvala, kolegice in kolegi. Smo optimistični, kar zadeva krepitev kohezije predvsem za otoške, otoška območja, kar zadeva socialne, okoljske in druge zadeve. Vsem se prisrčno zahvaljujem, Kavaljo, Džijas, eh, Mavro, Nikolas in drugim vse, ki so podpisali to izjavo. Vsem se zahvaljujem in tudi Inge in Alessandro, ki ste nas bistveno podprla pri tem. Hvala. Tudi vam iskrene čestitke, sedaj pa bomo začeli z glasovanjem glasovanjem. E, torej, najprej poročilo Mičel, vizonski zakonnik skupnosti.